da se bo vse skupaj razvijalo samo še na boljše. Imamo tudi dnevni red. Če ni nobenih predlogov sprememb, je ta dnevni red sprejet. Druga točka dnevnega reda je sporočila predsednika. Tri sporočila imam. Za nami je televizijska ekipa iz generalnega direktorata za seznanjanje javnosti, ki bo pripravil film o našem delu. To je moje prvo obvestilo. Drugo obvestilo. V Bono se bo srečalo 44 ministrov za okolje iz 44 držav, ki bodo skušali poskrbeti za novo dinamiko v pogajanjih v zvezi s podnebnimi spremembami. Zadeve se ne razvijajo ravno dobro, recimo v Avstraliji in tako naprej, in skušati moramo storiti vse, da preprečimo ta negativni razvoj. ne govorimo več o sporazumu, ampak o posameznih majhnih projektih. To je sicer dobro, vendar pa nikakor ne dovolj. Junija na vrhu Združenih narodov v Bonu bomo še enkrat izpostavili naše zahteve. In še tretje obvestilo, ki je povezano s številnimi glasovanji jutri. Gre za poročilo IPCC. Gre za nova živila in pa za lesne proizvode. Gospa Lukas, gospod Kramer in pa gospa Ljotarca pripravili poročila. Ogledal sem si predloge sprememb in povem lahko, da sem se odločil, da bom izbral člen 66, tretji odstavek, ki pravi, da če je med prvim in drugim branjem, če so potekale evropske volitve, potem lahko predsednik odloči, da ne bomo upoštevali omejitev, ki bi sicer veljale v primeru gospe Liotard oziroma poročila gospe Liotard in poročila gospoda Kramerja. Torej, odločil sem se, da bo dopustno vse, kar je predlagano in da bomo lahko jutri glasovali kot samostojni parlament v tem novem zakonodajnem obdobju. Le do enega odstopanja bo prišlo v drugem branju. Lahko predloge sprememb uložijo le člani tega odbora. Eden izmed kolegov je bil zelo priden, pripravi veliko predlogov sprememb, vendar pa ni član našega odbora. Zato predloge sprejem 124, 305, 306 in 320 nažalost eh, ne bodo upoštevani, so brezpredmetni in kolega mi bo moral odpustiti. V vseh drugih predlogih sprememb pa bomo glasovali jutri. Sedaj pa k tretji točki dnevnega reda. Gre za sprejetje zapisnika iz 15. do 17. marca 2010. Če ni nobenih komentarjev oziroma če jih ne bo do konca seje, potem velja zapisnik za sprejet. Sedaj pa prehajamo k četrti točki dnevnega reda. Gre za mnenje, ki sem ga pripravil sam in sicer o poročilo kolega Zajarja. Imamo nov člen v Lizbonski pogodbi in sicer 290 gre za izvedbena pooblastila komisije. Podali smo svoje mnenje glede na poročilo Zajar 1. Sedaj pa imamo novo poročilo o členu 291 in tudi na to temo smo morali pripraviti mnenje. Opazil sem predvsem troje in sicer parlament in svet se morata strinjati tudi v tem postopku. Prejeti moramo vse informacije, ki jih prejme tudi svet, ko gre za okoljske in zdravstvene teme. Ne sme biti nobenih omejitev. Predlog je bil, da bi novi svetovalni postopek stopil v veljavo le, če bi se to komisiji zdelo potrebno. Mislim, da so okoljske in zdravstvene teme zelo pomembne za naše državljane in zato mislim, da bi morali imeti svetovalni, posvetovalni postopek v, pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo na ti dve teme. In še tretjič, komisija želi vse dosedanje postopke spremeniti v posvetovalni postopek, ampak po starem postopku smo imeli več pristojnosti kot po novem postopku in zato predlagam, da bi se odločali glede na posamezen primer in da ne bi avtomatsko prešli na svetovalni postopek. Obstajajo namreč določeni primeri, kjer so pristojnosti parlamenta večje, če upoštevamo postopek iz okvira komitologije ki je veljal v prejšnjem zakonodajnem obdobju. Torej, to so tri spremembe, ki jih predlagam v imenu odbora za okolje. Kolega Zajer je poročevalec in bo svoje poročilo pripravil tudi glede na mnenja drugih odborov. Pristojni odbor je odbor za pravne zadeve. Ali ima kdo kakšno pripombo? Gospa Lepaš. Euh, merci, monsieur le Président. Euh, Hvala, gospod predsednik. Vprašanje imam ne v zvezi s tem, kar ste ravno kar povedali, ampak v zvezi s transferjem, če sem dobro razumela, če pa nisem dobro razumela, me boste popravili, torej s transferjem oziroma prenosom nekaterih pristojnosti sveta na od, komitologijo. Mislim, da se tukaj postavlja kar nekaj vprašanj in predvsem se pojavlja kar veliko tveganje. In eh, če ne bo več nobene politične razprave, obstaja tu nevarnost, da se bo vse urejalo znotraj postopka komitologije. In zato sprašujem, ali bi lahko v zvezi s tem pripravili nek predlog. Imamo člen Lizbonske pogodbe, ki pravi, da izvedbena pooblastila dobi komisija kot izvršni organ in pa države članice. V Lizbonski pogodbi pa je predvideno tudi, da okvir za ta izvedbena pooblastila določata parlament in svet. Torej, lahko določimo pravila za celoten postopek. Mislim, da je vsaki državi tako, da ima izvršilna oblast, izvedbena pooblastila. Parlament pa lahko določi okvir pooblastil, ki jih ima izvršna oblast. Komisija, lahko predstavite svoje mnenje? Äh, ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo eno točko bi rad izpostavil in sicer gre za deseti člen in za predlog komisije, ko gre za to, da naj bi stara pravila prilagodili novim pravilom. Naj izpostavim, da naš namen ni, da bi poskrbeli za ponovno oceno tistega, kar so določali prejšnji postopki in kar sedaj spada v okvir delegiranih aktov. Torej deseti člen ne želi posegati v to, ampak gre zgolj za tehnični predlog spremembe, ki se želi izogniti temu, da bi še naprej obstajali odbori, v skladu z členom 99, ti bi namreč obstajali za vselej, če ne bomo poskrbeli za ukinitev. Torej, kar smo želeli je, da poenostavimo celoten postopek in sicer kar zadeva upravne in regulatorne postopke vsi ti postopki bodo predmet nove ocene, vendar pa to ne bo pomenilo, da bi avtomatično spreminjali odločitve sprejete v prihodnosti, ampak vsi bomo gledali vsak primer posebej in ga obravnavali v okviru delegiranih aktov. Torej prosim vas, da obdržimo ta deseti predlog spremembe. Najlepša hvala. Nihče več ne želi besede. Ta tema je tudi tema za posvečene, čeprav je to tema, ki je za nas izjemno pomembna. Torej, 10. maj ob 12. uri je rok za vložitev predlogov sprememb. Ne, ja, ja, 10. maj ob 12. maj. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za standarde emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila. Martin Callanan je poročevalec, ki je trdo delal, da je pripravil to poročilo, ki nam ga bo sedaj predstavil Callan. Hvala lepa, gospod predsednik, za zelo prijazen uvod. Zelo vesel sem, da lahko predstavim poročilo odboru. Gre za standard emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila. Članje odbora vedo, da predlog komisije zauzema oziroma vključuje številna pravila, ki se nanašajo tudi na emisijske vrednosti za osebna vozila. O tem smo veliko razpravljali lani, preden smo ta predlog sprejeli. Tukaj gre za ekološke inovacije, za patente in tako naprej. Mislim, da komisija ni upoštevala, da je trg za nova lahka gospodarska vozila precej drugačen od trga za osebna vozila. Namreč pri osebnih vozilih je komisija trdila, da lahko kupca zavajajo z dobrim oglaševanjem in sicer, da so kupci zaradi tega kupovali močnejša vozila in da bi ljudje lahko kupovali manjša eh, vozila, ki bi pravzaprav imela enako kapaciteto in da bi na ta način lahko znižali emisije teh vozil. Zadeva je povsem drugačna pri lahkih gospodarskih vozilih, kajti nihče ne kupi prevelikega lahkega gospodarskega vozila in najbolj učinkovito lahko gospodarsko vozilo je tisto, ki je primerno za tovor, ki ga mora prevažati. Če mora podjetje kupiti dve manjši vozili za prevoz iste količine surovin, potem to vodi k višjim emisijam. 90 odstotkov flote predstavljajo vozila na dizelski pogon, tako da je to področje že precej učinkovito urejeno. Komisija je predlagala, da bi prišlo do postopnega uvajanja in sicer omejitve na 10 gramov na leto v letih 2016 do 2020. Tukaj gre za veliko bolj ambiciozen cilj kot pri osebnih vozilih. Namreč pri osebnih vozilih je šlo za znižanje 7 gramov na leto v letih 2015 do 2020. Torej komisija predlaga bolj ambiciozno znižanje emisij pri lahkih gospodarskih vozilih. Sam sem predlagal, da ta cilj nekoliko omilimo in sicer 150 gramov CO2 na kilometr do leta 2020. To je še zmeraj predvsem ambiciozen cilj in velik tehnološki izziv, vendar pa mislim, da je to bolj realističen cilj, ki ga bo tudi lažje doseči kot pa cilj komisije in sicer 135 gramov do leta 2020. Predlagal sem tudi in vesel sem, da se nam je pridružil tudi gospod Grote, da bi poskrbeli tudi za omejitev hitrosti. Komisija je predlagala zgolj izvedbo študije, ampak mislim, da je potrebno ravno na tem področju določiti, omejitev hitrosti in sicer 120 km na uro do leta 2015, tako da bomo končno naredili konec prehitevanju lahkih gospodarskih vozil oziroma strani lahkih gospodarskih vozil na avtocestah. Kar zadeva 95 evrov na gram, to se mi zdi že precej eh, visoka cena in zato mislim, da je to dovolj ambiciozen cilj. veliko je podobnosti med trgom osebnih vozil in pa trgom novih lahkih gospodarskih vozil. Zato bi se mi zdelo nekoliko perverzno, če bi imeli dve povsem različni uredbi za proizvajalce osebnih vozil in pa lahkih gospodarskih vozil. Če je mogoče privrčevati pri proizvodnji osebnih vozil, potem je potrebno to prenesti tudi na drugo uredbo, torej uredbo za lahka gospodarska vozila. Mislim, da bi proizvajalci morali upoštevati obe uredbi, tako za osebna vozila, kakor tudi za lahka gospodarska vozila, kajti gram emisij privrčevan na enem ali drugem področju je posem enako vreden. Nekateri člani morda ne poznajo dobro te uredbe, ampak ta uredba velja tudi za vozila, ki niso povsem dokončana, kjer gre zgolj za pripravo šasije, ki potem pride v last majhnih in srednje velikih podjetij, ta pa potem dokončajo celotno izdelavo in iz tega potem nastanejo žrjavi, um, dvigala in tako naprej. Pa tudi mobilni domovi. Gre za majhne proizvajalce in zaradi tega mislim, da ta uredba ne more veljati za te proizvajalce, kajti lahko bi prosili za izjemo glede na obseg proizvodnje. Mislim, da je tako tudi prav. Proizvajalci pravijo, da niso odgovorni za to, kaj z osnovnim izdelkom zgodijo majhne, eh, storijo majhna in srednje velika podjetja oziroma kaj ugradijo na osnovno šasijo. Komisija je predlagala, da bi ta vozila ustrezno označili. Razmisliti je potrebno o dejanskem sistemu, tudi kar zadeva odobritev teh vozil in glede na to bi potem lahko določili tudi emisijske vrednosti. To nikakor ne bo lahko. Potrebno bo vzpostaviti ustrezen sistem, hkrati pa bo potrebno poskrbeti tudi za nadzor. To bo velik izziv za številne proizvajalce, kajti ti pogosto ne vedo, v čigavih rokah na koncu ta vozila končajo vendar pa je za to odgovorna komisija, ki mora poskrbeti za novo uredbo, uredbo, kar zadeva odobritev teh vozil. To so glavni predlogi sprememb na predlog komisije. Veselim se in zahvaljujem se za dobro sodelovanje z poročevalci v senci. Veselim pa se tudi že mnen drugih članov odbora na to temo. Hvala lepa. Ja, dank, Najlepša hvala, Martin Kellenen, za poročilo in za delo, ki ste ga že vložili v pripravo tega poročila. Težko je razumeti to področje novih lahkih gospodarskih vozil. Gre za precej specifično področje in imamo že izkušnje z omejitvami emisijskih vrednosti za osebna vozila. In zato predajam besedo kar poročevalki v senci Ani Weisberger. Hvala, gospod predsednik. Najprej prisrčna zahvala poročevalcu gospodu Kalenanu. Mislim, da je to poročilo zelo dobro uspelo. Pri izpustih CO2 o, pri osebnih vozilih smo delali v podobni sestavi, kar zadeva poročevalce poročevalce v Sinci in tudi tam je potekalo zelo konstruktivno sodelovanje in to eh, je bilo tudi tokrat, tako sedaj pa nekaj podrobnosti. Torej, zdi se mi osnutek poročila dober eh, in potem bom omenila tudi nekaj točk, s katerimi se strinjam. Kar pa pogrešam je, eh, so dodatne spodbude za inovacije. Naš cilj naj bi bil, da ni v ospredju kaznovanje in višina kazni, tu lahko oblikujemo podobno kot pri osebnih vozilih. Potrebujemo več spodbud za to, da bi imeli na trgu več avtomobilov, ki nimajo izpustov oziroma omejene izpuste CO2. In mislim, da bi lahko pri ekoinovacijah in tudi pri superkreditih še nekaj izboljšali. Pri ekoinovacijah se mi zdi zelo pomembno, da dobimo tudi na področju osebnih vozil postopke, ki preprečujejo birokracijo in ki ne vodijo do tega, da industrija sploh ne poskuša izvesti ekoinovacij. In ta teden se bom srečala z gospodom Onom iz komisije in upam, da bomo dosegli napredek. In podobno je to treba urediti potem tudi za nova lahka gospodarska vozila in omejitev na 7 gramov, torej tudi o tem še lahko razpravljamo, ampak kot rečeno, potrebujemo dodatne spodbude. In eh, isto lahko dosežemo s tako imenovanimi superkrediti. To se pravi, da nagrajujemo proizvajalce avtomobilov, eh, z, m, ki proizvajajo vozila brez emisij ali eh, z emisijami nižje od 50 gramov ampak eh, to je zaenkrat omejeno do 2016 in ne morem si predstavljati, da bi do 2016 imeli eh, signifikanten delež eh, vozil z nižjim izpustom od 50 gramov. Mogoče bi lahko eh, za to predvideli daljše obdobje. Z gospo Hildegard sem že razpravljala o tem in tudi ona bi se strinjala s tem oziroma odprta za tako razpravo. To sta dve točki, ki jih želim izboljšati, sicer pa še nekaj o dolgoročnem cilju. Cilj 135 gramov že leta 2020 bi bilo možno doseči samo z Eh, zelo obsežnimi ukrepi, če sploh. Eh, študija komisije tudi navaja stroške za dosego tega cilja pri 135 gramih bi to bilo 3500 evrov eh, in za ostalo pa sploh ni specifičnih ocen stroškov, temveč je komisija enostavno določila te stroške. Če pa bi stroški na avto znašali 7 do 9 tisoč evrov, pri VVU, naprimer, ki stane uh, eh, 18.500 evrov, je to tudi tehnično težko izvedljivo. Torej, pri kratkoročnem cilju pa maj lahko ostanemo pri ciljih komisije. Tudi tu se zahtevajo daljše faze za uvajanje, vendar eh, lahko ostanemo pri teh ciljih, eh, z enim letom gor ali dol, pri dolgoročnih ciljih pa mislim, da potrebujemo več časa. Zato pa predlagam nek kontinuiran, neko kontinuirano uvajanje, torej obveznost, da se v nekem obdobju postopoma zmanjšujejo izpusti, tako da se bo industrija zavidala te dožnosti. Torej, te cilje je treba na vsak način imenovati in tudi navesti umestne cilje. Torej, tak, eh, tako uvajanje, postopno uvajanje bi tudi dalo več gotovosti industriji in uh, ustrezen predlog bom pripravila. Kar zadeva omejitev hitrosti, želim povedati, da se mi zdi 120 km na uro uh, problematično. Uh, nisem še videla nobene študije, ki bi dejansko eh, dokazala, da pride do prihranka CO2. Ne smemo pozabiti, da je pri teh avtomobilih tudi eh, potrebna določena zmogljivost motorja za prevoz tovora in to je včasih povezano tudi s hitrostjo. Razen tega menim in to je moja glavna skrb in tudi poročevalec piše v utemeljitvi, da naj naj bi ustvarili precedenčnega premira, vendar ravno to se bo zgodilo, če eh, bomo uvedli tako nizko uh, omejitev hitrosti, kar zadeva kazni. Tudi meni se zdi uh, pomembno, da uporabimo iste kazni kot za osebna vozila. 95 evrov, ne vem, zakaj naj bi to bilo 120 uh, eh, evrov. Potem, kar zadeva um, vozila, ki se proizvajajo v več fazah, se strinjam s poročevalcem, kaj ti. Um, mnogi eh, sploh ne vedo, nat se natančno ob koncu ne ve, kdo je proizvedel kateri del. In zadnja točka, pooling, to pa se mi zdi bolj kritično, kaj ti eh, so industrijska podjetja, ki ne proizvajajo na obeh v obeh sektorjih in za ta uh, podjetja bi to bilo zelo težko, ampak na vsak način se mi pa osnotek poročila zdi zelo dober in se zanj zahvaljujem. Hvala, gospod Dajskeba. Gospod Matijas Grote. Hvala, gospod predsednik. Najprej najlepša hvala Martinu Kalenenu za predstavitev poročila. Moram reči, da je to zelo podobno kot pri Sarkunjevemu poročilu, kjer je tudi šlo za to, da se deloma stvari preložijo, omilijo in poročilo gospoda Martina Kellenena ni izboljšava, kar zadeva mejne vrednosti. Eh, presenečen sem bil in veselil sem se nad omejitvijo hitrosti. In tu želim eh, se odzvati na to, kar je povedala gospa Weisgerber. Saj ne gre za to, da se spremeni eh, motor, temveč ugradi naj se omejevalnik hitrosti in proizvajalec naj se sam odloči, kakšen motor bo ugradil avto. To eh, naj odloči vsak proizvajalec, kakšen bo dizajn avtomobila in tako naprej to se nas ne tiče, vendar omejevalni hitrosti, se pravi, torej to pa se mi zdi pomembno in dobro zato, ker se zračni odpor eh, veča na kvadrat in to se eh, odraža tudi v porabi. Eh, goriva. In uh, ravno pri teh uh, lahkih gospodarskih vozilih, ki so ja tudi malo dražja, mislim, da moramo sprejeti vsak ukrep, ki je stroškovno učinkovit. In en tak ukrep je ugradnja omejevalnika hitrosti. Vendar moramo predvideti za to tudi nagrado za uh, tiste proizvajalce, ki bodo to storili, se pravi, da se to eh, nekako nagrajuje v gramih CO2. In tu potrebujemo jasno opredelitev komisije, kako naj bi to potekalo. Torej, hvala Martinu Kellenanu, da je vključil to idejo. Tudi v odboru za promet so različne politične skupine eh, opozorile na ta predlog in mislim, da je na ta način dejansko možno Eh, znižati CO2 v realnem življenju. Razen tega ima to pozitivne posledice tudi za varnost, kar pa za nas ni tako pomembno, ker smo odbor za okolje in nam gre predvsem za okoljske cilje. Kar zadeva dolgoročne cilje, mislim, da je cilj 135 gramov zelo ambiciozen in zato je potrebna zamenjava tehnologije se pravi, treba uporabiti novo tehnologijo v vozilih. Vendar vse agencije, mednarodne agencije, nam pravijo, da se bo nafta kot vir. Uh, torej, da bo nafte v prihodnje vedno manj. In zato je tudi dobro, da eh, imamo določene zahteve, kar zadeva izpuste CO2. -ja. In to velja potem tudi za porabo goriv. Kajti vse investicije, ki bodo dodatno potrebne, uh, imajo tudi pozitivne posledice, kajti to pomeni nižjo porabo goriva in to je, če si ogledamo celoten cikl uh, uh, takega vozila, je bilanca pozitivna, kar zadeva kratkoročni cilj in, in uvajanje teh ukrepov podpiram predlog komisije. Mislim, da je to realistično, tudi 175 gramov. Z obstoječimi že danes, obstoji, eh, že danes eh, razpoložljivimi tehnologijami eh, bi to lahko dosegli. Torej pri 175 gramih naj bi ostali in tudi upoštevali časovnico komisije. In kar zadeva ostale cilje od leta 2025 naprej, se mi ne zdijo pravilni. Mislim, da evropski avtomobilski industriji kot ključni industriji s tem ne bi naredili eh, usluge, kajti evropska avtomobilska industrija bo konkurenčna samo, če bo tudi inovativna. Torej, eh, pri zakonih, ki smo jih sprejeli 2008 za osebna vozila, eh, Tu se že kaže, da se pojavljajo nova vozila na trgu in predvideli smo skoke za 20 gramov, kar zadeva izpuste CO2 in mislim, da bo industrija ta dolgoročni cilj tudi dosegla, čeprav eh, to ne bo lahko, ampak mislim, da je ta cilj možno doseči in da je celo iz industrijsko-političnega vidika to eh, smotrn cilj, kar zadeva kazni. Se strinjam z Martinom Kellenenom, ne razumem, da naj bi kazni pri osebnih vozilih bile drugačne kot pri lahkih gospodarskih vozilih. Menim, da če bi prišlo do prekoračitve, potem ne razumem, zakaj bi uporabljali različno miro 95 in 120 uh, eh, evrov na gram in zato podpiram predlog Martina Kellenana, kar zadeva tako imenovana eh, multistage vozila. To je nekaj novega, tega pri osebnih vozilih ni in zato morajo proizvajalci, pro, se mora proizvajalcem uh, nekako vzeti ta odgovornost, kajti eh, oni ne vedo, kaj se bodo s temi eh, vozili poznaje zgodilo. In zato se mi zdi predlog poročila dober, komisija naj nam pove, kako naprej ravnati s tem. Da povzamem, mislim, da je to pomemben, z, pomembna zakonodaja, razhajanja niso tako izrazita in tudi ni toliko spornih točk kot priporočilo Sarkoni. Mislim, da nam bo uspelo najti dogovor, vendar osnutka komisije naj ne bi nekako. Um, um, oslabili s tem, da popravljamo različne mejne vrednosti, kar zadeva eh, multistage vozila, to je treba še ustrezno prilagoditi in tudi pri kaznih je treba najti nek dogovor, ampak mislim, da je naš glavni cilj znižanje izpustov CO2, pri čemer se mi zdi, da je tudi omejevanje hitrosti pomemben dejavnik. In eh, tak predpis bo. Eh, po mojem mnenju koristen in dober in na vsak način se veselim tudi nadaljne razprave. Na vsak način se moramo zahtevati tudi večje odgovornosti. Trenutno zasedajo v Bonu okoljski ministri in kot evropejci moramo dokazati, da nam je okolje pri srcu, da to jemljemo resno in uh, to povezati tudi z inteligentno industrijsko politiko. Hvala, gospod um, Matijas Grota. Za liberalce pa ne vem, eh, gospa Kramer ali Chris Davis. Chris Davis. Hvala lepa, gospod predsednik. Žal mi je, da je komisija predlagala zakonodajo v takšni obliki, kot jo je. Gre za znižanje emisij CO2. -ja. Vendar pa lahka gospodarska vozila niso luksuzna dobrina. Zaradi tega bi morali izboljšati učinkovitost goril. Ne moremo zmanjševati dobička podjetij s tem, da omejujemo uporabo lahkih gospodarskih vozil oziroma da želimo znišati njihove emisije. Zdi se mi, da je prišlo tudi do zanimivega pristopa zelo, industrije. Zelo dolgo je vse skupaj delovalo na prostovoljni osnovi in ni prišlo do nobenih eh, izboljšav. Konec leta 2008 pa je komisija končno predstavila zakonodajni predlog, ki je bil končno sprejet in eh, odtlej smo videli, velik upad emisij CO2. -ja. Prišlo je tudi do večje učinkovitosti goril. To se je zgodilo tako v Združenem kraljestvu, kakor tudi povsod druge po Evropi. Enako pa se ni zgodilo z lahkimi gospodarskimi vozili. K motori namreč eh, oziroma uporaba goriva strani eh, teh lahkih gospodarskih vozil je postala še manj učinkovita. Proizvajalci bi morali proizvajati motorje, ki služijo svojemu namenu. Ne smejo biti premočni. Poskrbeti je potrebno predvsem za bolj učinkovito rabo goriva. Na ta način bi proizvajalci lažje poskrbeli za izboljšave, hkrati pa bi znižali emisije CO2. Kar nas je naučilo področje osebnih vozil je, da ambiciozna učinkovita zakonodaja deluje. Tehnologija, kot je dejal Matijas Grote, obstaja. Namreč proizvajalci avtomobilskih delov, pogosto so ti proizvajalci iz Nemčije, pravijo, da lahko dosežemo zastavljene cilje. In sicer lahko gremo dlje kot zgolj do 175 gramov. Eh, do leta 2016 eh, lahko poskrbimo celo za večje znižanje, lahko poskrbimo za 160 gramov. Vendar pa seveda proizvajalci skušajo prestaviti te odločitve na prihodnost. Vseeno pa tehnologija obstaja, kot je dejal Matijas. Če se bomo odločili za cilj 135 gramov CO2 do leta 2020, potem bo v življenskem ciklu vozila lasnik privrčeval približno 2100 evrov. Gre torej za 70 dolarjev na sod benzina. Tukaj gre za izračun, torej, ki temelji na tem, da gorivo stane 70 dolarjev na sod pri čemer pa se bodo ta vozila uporabljala še zmeraj leta 2030, ko cene goriva še zdaleč ne bodo enake. Vsi vemo, da bodo cene goril zgolj naraščale. Ogledal sem si predloge Martina Kellenena in mislim, da se je povezal z tistimi proizvajalci, ki so predstavili najslabše možne scenarije. Veliko proizvajalcev je v zadnjih letih dalo na trg vozila, ki so veliko bolj učinkovita, kar zadeva rabo goriva, kot eh, vozila njihovih konkurentov. Vendar pa se je Kellenen odločil, da bo sodeloval s tistimi, ki so predstavili najslabši možni scenarij in zaradi tega je omejil tudi svoje ambicije. Kmalo bodo potekale volitve v Združenem kraljestvu in konzervativci, v to skupino spada tudi Kellenen, govorijo o zeleni tehnologiji, o ustvarjanju novih ekoloških delovnih mest, vendar pa pri svojih predlogih tega žal ni upošteval. Ti predlogi so udarec industriji. Žal mi je, da Evropska ljudska stranka predstavlja mnenje, ki ga predstavlja, kajti na ta način bo Evropa zgolj manj učinkovita. Tudi celotno podjetništvo bo manj učinkovito in to bo prispevalo k izgubi delovnih mest. Prišlo bo tudi do bega možganov v tujino. Prisluhnite majhnim in srednje velikim podjetjem. Poslušajte, kaj bi rada storila ta podjetja in prosim, Martin, spremeni te predloge v res zelene predloge in prosim, da predstaviš bolj ambiciozna poročila. Žal mi je, da smo v napačni dvorani in da se, to, da se ta govor ni predvajal v živo. Nihče v Združenem kraljestvu ni slišal eh, tega odličnega predvolilnega govora. Naslednji v imenu zelenih. Hvala lepa, predsednik. Vi imate volitve junija, ne? Torej bo sledil še en predvolilni govor. Ja, veselimo se že poročevalcev v senci iz Belgije, tako da bomo slišali še več govorov na temo predvelilnega boja. Veselim me, da je Kris povedal, kar je povedal, kaj te včasih predvolilni boj vodi tudi k bolj zanimivim pripombam. In s Krisom se strinjam. Kellenen je sicer zelo dober kolega, vendar pa smo razočarani, kar zadeva njegovi, ambicioznost njegovih predlogov. Kot je dejal Matija Zgrote, tukaj gre za neke vrste deževi. Vse to smo že videli. Vizija 2020 je povsem izginila. To se vedno zgodi, ko govorimo o naši avtomobilski industriji. Kar predlaga Martin Kellenen je, da omilimo ambiciozne cilje, ki so temeljnega pomena, da prestavimo določene cilje, ki bi poskrbeli za bolj učinkovito gospodarstvo vendar pa se strinjam z Martinom Kellenenom pri eni točki in sicer, da gre pri lahkih gospodarskih vozilih za posem drugačno področje kot pri osebnih vozilih, ampak o tem govori šele, ko govori o ciljih, ko pa govorimo o kaznih ali pa o pulingu, potem Kellenen pravi, da bi morala pravila biti ista tako za osebna vozila, kakor tudi za lahka gospodarska vozila. Mislim, da je potrebno poskrbeti za uskladitev, sicer je celatna zadeva precej nedosledna. In tukaj se s poročevalcem nikakor ne strinjamo. Ne strinjamo se s tem, da naj bi bile kazni iste, kajti če si ogledate študije o vplivu komisije in če si ogledate, kako je komisija pripravila ta predlog, potem lahko ugotovite, da je kazen 120 evrov pripravljena na osnovi študije vplivu in to naj bi bila ustrezna kazen, ki bi industrijo pripeljala oziroma prisilila v inovacije. Ogledali smo si vse študije in kot je dejal Chris Davis eh, pred mano, Če si ogledate študije do leta 2020, potem lahko ugotovite, da bi lahko naš cilj bil še bolj ambiciozen kot 135 gramov. Ne vem, zakaj bi potem zagovarjali manj ambiciozen cilj, kot ga predlaga Kellenen, eh, Kellenen in sicer 150 gramov. Lahko bi predlagali celo 125 gramov. Mislim, da volitve vplivajo pravzaprav na negativen način na to poročilo in upamo, da bomo s predlogi sprememb to lahko spremenili. Kar zadeva omejitve hitrosti, tu se s poročevalcem strinjamo in strinjamo se tudi z Matijasom. Ne zgolj 120 km na uro, ampak 100 km na uro bi morala biti omejitev hitrosti. To je najbolj učinkovit način, da znižamo emisije toplogrednih plinov. In prepričan sem, da nas bo ELS podprla, ko bomo predlagali te predloge spremem. Hvala lepa. Sedaj pa se Bine Virc, morda bo ona ponudila še več. Ne, torej to ne bo predboljni govor. Jaz eh, sem pa vsem drugačnega mnenja kot gospod Karlenen, kar zadeva mejne vrednosti. On je rekel, da je industrija za Eh, tovornjake eh, drugačna od eh, industrije za osebna vozila in lahko gospodarska vozila, ampak mislim, da gre pri proizvodni lahko gospodarskih vozil za proizvajalce, ki proizvajajo tudi osebna vozila. Mnenja sem, da mora dati EU jasne signale za industrijo, kajti tehnološki napredek je možen in mejna vrednost, kot eh, ga predlaga komisija 135 eh, do leta 2020, to sploh ni tako stroga mejna vrednost, torej za proizvajalce je možno realizirati tudi 125 gramov na kilometr do leta 2020. To je pokazala tudi razprava okoljskih združenj s podjetjem VV. Um, e, rekli so sicer, da bo to malo ti, eh, eh, dražje razviti tako tehnologijo in pri prodaji vozila eh, se bo to poznalo tudi na ceni, ampak seveda gre tudi za eh, drastično, drastično znižanje emisij. Kar smo prav tako slišali, 175 gramov CO2 na kilometr, to je možno doseči že z sedanjimi tehnologijami, pa bi Ford eh, in drugi eh, so sposobni, treba je sicer rahlo prilagoditi model, torej 2016 cilj 175 gramov na kilometr je pa vsem realističen cilj in sploh ne pride v poštev, da bi to preložili. Ko smo sprejemali predpise o osebnih vozilih, se je pokazalo, da potrebujemo ambiciozne cilje, kaj ti proizvajalci avtomobilov niso pripravljeni izvesti take ukrepe, brez, če niso dolžni eh, tega storiti. Eh, torej, to, kar se je od njih prej pričakovalo na prosti, prostovoljni ravni, se ni zgodilo. In cilj pri lahkih gospodarskih vozilih 175 gramov je že dolgo znan cilj. Eh, in razen tega ga je treba v celoti doseči šele 2016 in ne 2012. Industrija se je že pripravila na to, Nemčija, Francija, Italija, pa v svetu trenutno spet eh, pripravljajo možnosti, kako se izogniti uveljavljanju tega predpisa. Jaz sem za to, da se uveljavijo superkrediti, da se celo poviš, povečajo in odobrijo tudi za daljše obdobje, saj nima smisla, da vozila, ki z nižjim izpustom kot eh, od 50 gramov, um, se štejejo večkrat, treba je upoštevati celoten vozni park, eh, ki mora spoštovati to mejno vrednost. Sem za omejitev hitrosti, tako kot so povedali tudi že drugi pred mano. In sicer za 100 km na uro za nova lahka gospodarska vozila, podobno kot je to pri tovornjakih. Taki omejevalniki hitrosti eh, so po moje tehnološka dobra rešitev. Ford eh, ima namen ugrajevati take omejevalnike hitrosti in to bi tudi znižalo emisije. Ampak to ne more biti nadomestilo za stroge mejne vrednosti za izpuste. In eh, poročevalec v odboru za promit je naprimer to omenil. Pomembno se mi zdi, da uredba eh, ne bo spremenjena že spet leta 2013, tako kot eh, to predvideva komisija. Mm, ocena učinka lahko privede do tega, da cilji spet eh, se oslabijo in mislim, da cilje, kot smo jih predvideli sedaj, ne smemo še naprej eh, znižati. Sedaj bi bil na vrsti Karl Heinz Florenc, če bi se usedel. Hvala gospod predsednik. E, najprej bom začel z dožnostjo 1997, ki naj bi e, bila izpolnjena 2007. In to eh, pri tem pa nismo uspeli in zato moramo biti zelo strogi v naših predpisih. Želim omeniti tudi zadnjo razpravo o avtomobilih. Če, na primer, beremo, eh, kaj pravijo predstavniki avtomobilske industrije ob začetku te razprave, torej zadnje razprave, eh, kako pesimistične so napovedi in kakšne so bile potem in kakšna vozila lahko kupimo danes na trgu. Zato vam pravim, to, kar slišim danes v tej dvorani, se počutim kot kratko pred Božičem, ko sem bil še otrok in so nam pripovedovali pravljice. Eh, avtomobilska industrija, gospe in gospodje, pozna cilje, ki smo jih določili za 2012 in 2015. In nekatere cilje je dosegla že danes in zato se pravzaprav ne bojim. In se ne, torej se ne bojim, da so motorji, o katerih govorimo pri eh, novih lahkih gospodarskih vozilih, da so to neki novi izumi. Torej, in zato se mi zdijo predlogi tudi, kar zadeva številke, dobre. Uh, jaz bi uh, na vsak način predvidel še bolj strožje mejne vrednosti. Samo, če se predpiši predpišejo strogi cilji, se jih tudi izpolni. In to avtomobilska industrija dokazuje tudi že danes s svojimi modeli na trgu. Torej, jaz sicer ne bom dal predloga za strožje ukrepe, ampak če bi to pripravil nekdo drug, bi se z njim strinjal. Samo s čistimi vozili se da delati posel v Evropi in mislim, da se moramo zavedati, tega zavedati. Strinjam pa se s kolegi predvsem tudi v tem, da ima avtomobilska industrija določene težave. En uh, problem je, da ima naftna industrija na tem svetu tako močan vpliv, da podpira najmanj inovativne procese. Uh, uh, gorivih ni prišlo do nobenih inovacij. In če uporabljaš neinovativna goriva, potem eh, se s tem zmanjšuje tudi učinkovitost motorjev. Se pravi, da mora sodelovati tudi naftna industrija. Vem, da se tega ne da izsiliti, Eh, sem dovolj realist, ampak če si ogledamo naprimer izjave za tisk pred našo zadnjo razpravo, torej strani avtomobilske industrije in potem izjave za medije ob koncu razprave, potem vidimo, kakšna je razlika. Tudi Chris Davis je takrat pisal ne vem kaj vse in ob koncu je bilo vse nekako zavrnjeno, nič se ni potrdilo. Torej, mislim, da smo kar na dobri poti. Pogosto kritiziram komisijo, tokrat je ne kritiziram oziroma jo samo la, rahlo kritiziram. Vem, da so sicer razlike v teh eh, lahkih gospodarskih vozilih, da niso vsa enaka, ampak mislim, da nam bo kljub temu uspelo najti pravo in dobro pot. Torej, želim si več poguma za prihodnost. Hvala. Ja. Hvala. Torej, frustracija s prostovoljnimi eh, zavezami eh, delujejo kar dolgo. To je bil zelo goreč govor Vitorijo Prudi na vrsti naslednji. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se tudi poročevalcu Kalinanu za upravljeno delo. Vendar pa bi želel povedati, da sem tukaj nekoliko negotov, zato ker bi morala ta vozila biti podvržena posebnemu ciklusu preizkušanja, ravno zaradi tega posebne vloge, ki naj bi jo imela. In zato sem mnenja, da bi lahko bili dosti bolj omejujoči pri predpisovanju emisij in še zlasti, kar zadeva omejitve hitrosti, bi jih lahko določili obratno sorazmerno glede na težo. In to ravno zato, ker pri večji skupni teži se sprošča večja energija pri pospeševanju ter pri zaviranju vozila. Torej, omejitve hitrosti da, ampak nekoliko nižje omejitve za težja vozila. Imamo pa tukaj še en problem in sicer problem spodbud za druge vrste vozil. Še zlasti bi morali tukaj razlikovati pri gospodarskih vozilih, uporabo teh vozil na območju mest, torej v mestnih območjih ali pa na daljših poteh, na daljših razdaljah. Namreč v zarabo v mestih je tehnologija sedaj že tako napredna, da ponuja hibridna vozila. Tako da bi ravno zaradi tega ciklusa uporabe, pri kateri je veliko pospeševanja in veliko zaviranja, to bilo zelo koristno, saj bi lahko dosegli dosti nižje vrednosti emisij v primerjavi s sedanjimi. In tukaj ne govorim samo o CO2-ju, temveč tudi o drugih plinih kot so dušikov oksid in um, ugljikov oksid. Torej, ali imamo dovolj poguma, da najdemo neke spodbude zato da se preusmirimo k električnim vozilom ali k hibridnim vozilom. Tako da jaz bi tukaj predlagal, da priporočimo lokalnim oblastem naj sprejmejo omejitve hitrosti v mestem območju, saj se bo ravno s tem lahko zajamčilo upoštevanje vrednosti emisij tako toplogrednih plinov kot tudi drugih onesnaževalcev. Tako da bi morali lokalne mestne oblasti pripraviti do tega, da bodo omejile hitrost za vozila z popolnim notrnim izgorevanjem in ki vozijo po mestih. Hvala. Um, um, Hvala lepa, gospod predsednik. Jasno je predvsem eno. Potrebujemo ambiciozno okoljsko direktivo, potrebujemo več ekoloških delovnih mest, pa tudi bolj učinkovito rabo goril. To je nujno potrebno, kar je pokazala tudi uredba za osebna vozila. Izkazalo se je, da je prišlo do precej hitrejšega znižanja emisij CO2, kot smo pričakovali, kot je dejal tudi moj predhodnik. Torej mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni. Lahko bi prešli od 175 eh, na 160 do leta 2016. Torej, Mislim, da je potrebno uskladiti časovnico med obema uredbama, torej uredbo za lahka gospodarska vozila in uredbo za osebna vozila. Enako velja za leto 2020. Mislim, da bi lahko dosegli cilj 125 gramov, kar bi predstavljalo 38 odstotno znižanje v primerjavi z trenutnimi cilji. To bi bil tudi veliko bolj realističen cilj. Kar zadeva omejitve hitrosti, se strinjam, da bi morali zahtevati zelo ambiciozno omejitev hitrosti. In strinjam se z najbolj ambicioznim ciljem, ki je bil predlagan. Hvala lepa, Korin Lepaš. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Kalenanu za poročilo, vendar pa se žal ne morem strinjati z njegovimi priporočili, ki ne vodijo toliko v smer zmanjševanja emisij, temveč k preprečevanju njihovega povečevanja. Tako da bi to besedilo morali izkoristiti za to, da razpravljamo o rokih ter o predpisih. To je strategija, ki se že dovolj na široko uporablja. In ki se žal konec, konec koncev izkaže za zelo kontraproduktivno. Če vidimo, kakšna je kitajska proizvodnja majh malih električnih vozil in če pogledamo, kaj se dogaja na evropskem trgu, bi se morali tega zavedati in skušati zagotoviti, da bomo mi še vedno prednjačili na tem trgu. In tudi, kot so povedali kolegi, glede na to, da že imamo na voljo tehnologijo, je popolnoma kontraproduktivno razpravljati v teh terminih tako zaradi okoljskih razlogov, kot tudi zaradi drugih razlogov. Tako da bi morali zagotoviti 160 gramov za obdobje 2015 do 2012 in 120 za leto 2020. In kar zadeva kazni, mislim, da bi morali za obdobje 2014-2018 zagotoviti predvsem poenostavitev sistema in mogoče pregledati kazni za vozila, ki izpuščajo veliko CO2, ja, torej ki presegajo zgornji prak 15 odstotkov. Ravno tako bi bilo zanimivo, če bi te predpise lahko razširili, da ne bi veljali samo za nova lahka gospodarska vozila, ampak tudi za manjše tovornjake in avtobuse. In eh, ravno tako bi morali tukaj promovirati to uporabo tudi za druga vozila in se za to zauzeti. Hvala. Da, uh... Hvala, gospod predsednik. Zadnjič sem kritiziral komisijo in rekel, da se nekako tu povečujejo razlike med osebnimi vozili in novimi lahkimi gospodarskimi vozili. Ampak mislim, da je predlog kljub temu v redu in ne gre zdaj za to, da imamo 175, 160 ali 180 gramov, temveč gre za to, da Eh, ta pomemben sektor evropske industrije lahko dolgoročno načrtuje svoje delovanje. Mislim, da se moramo zavedati, da moramo določiti okvir, ne da mislimo samo na volitve. Torej, avtomobilska industrija je pomemben delodajalec in mora ostati konkurenčen in uspešen. In zato moramo določiti okvir, ki naj bi ustrezal Eh, verjetnemu razvoju. In to pomeni, da bomo eh, da bo s časom se pojavila tudi težava glede preskrbe zviri. Torej, znižanje porabe goriva, taki ukrepi gredo na vsak način v parabo smer. In to eh, tudi prepriča kupce po Evropi in povsod po svetu. In zato se mi zdi, da moramo se osredotočiti na to možnost dolgoročnega načrtovanja. Pa tudi samo uh, osredotočanje na CO2 je premalo. Obstajajo tudi še drugi izpusti. Če, naprimer, NOx, SO2 in tako naprej, uh, če bi se ti vrednosti povečevale, potem uh, okoljska bilanca spet ni pozitivna. Torej, točke, ki jih je omenila gospa Bajs Gerber v zvezi z ekoinovacijami, superkrediti in tako naprej, naj bi eh, še bolj odločno podprli, kajti to eh, izboljšuje položaj eh, evropskega gospodarstva. In če samo trmoglavo eh, se zauzimamo za 175, 160 in tako naprej. To nima smisla, kajti veliko je odvisno tudi od tega, kako kdo vozi z vozilom in v kakšne namene se uporablja vozilo. Zato je ta razprava manj pomembna v tem smislu, da bi se osredotočili samo na številke, temveč bolj moramo imeti pred očmi dolgoročne cilje. Krista Klas, prosim. Hvala. Torej, sedaj, ko poslušam to razpravo, se mi zdi, kot da se igramo s številkami, nekateri zahtevajo več, drugi manj. Vendar moramo se držati neke eh, poti eh, in eh, moramo videti, kaj je realistično. Nima smisla, da enostavno tu navajamo neke številke, govorimo o, no, o lahkih gospodarskih vozilih. In zato sem tudi malo prestrašena, če govorimo o omejevanju hitrosti. Kdo pa uporablja ta majhna, ta lahka gospodarska vozila? Če, torej, to so mala in srednje velika podjetja, to so obrtniki, ki se pač pripiljajo s svojimi delavci, to so vinogradniki za prevoz uh, vina in če uh, se voziš počasneje, si pač dalj časa na poti. Torej, s tem v bistvu um, postane neblago dražje in tudi uh, cena dela postane dražja. To, kar je povedal kolega Prodi, da uh, vozilo, ki prevaža težke tovore, da porabi več energije pri pospeševanju in zaviranju je razumljivo. Po drugi strani pa eh, vozila potem tudi potrebujejo dalj časa za svoje vožnje in vse to je treba postaviti v prava razmerja. Torej in tudi dobiček, eh, korist in stroške je treba postaviti v pravo razmerje, ne gre samo za številke. Torej omejitev hitrosti za lahka gospodarska vozila stvari ne izboljšuje, temveč zadeve samo podraži. In na vsak način eh, moramo povdariti tudi pomen ekoinovacij. Ne smemo govoriti samo o številkah. In podpiram to, kar je povedala Anja Weisgerber in kar je tudi zapisala v svojih predlogih torej potrebujemo nek eh, širši pristop. Hvala. To je bil sedaj zadnji prispevek k tej razpravi. Brez dvoma mora postati, mora postati sektor prevoza eh, eh torej okoljsko bolj prijazen, treba je znižati emisije CO2 in tudi druge emisije. Eh, predvsem če upoštevamo mestne aglomeracije. Torej, več številk smo slišali. 160 105, na mesto 175, 120 na mesto 135 ali 150. Torej, vsak bo tudi še zase preveril, kaj so posledice posameznih številk. Martin Callahan. KLNN so komentirali različne strani. Prav gotovo je opazna razlika med osebnimi vozili in lahkimi gospodarskimi vozili. Pri gospodarskih vozilih imamo 50 odstotkov eh, na dizelski pogon, oziroma 90 eh, odstotkov pri, pri gospodarskih vozilih in pri osebnih vozilih 50 odstotkov. In eh, dizel um, je um, z tega vidika boljša tehnologija in tudi kar zadeva okolje, um, so eh, narejeni bistveni napredki. Ampak kot rečeno, že skoraj 90 odstotkov teh vozil uporablja dizel kot gorivo. In ta vozile naj prevažajo blago, tovore. Vozila so različne velikosti, en obrtnik prevaža pač manjše tovore in ima manjše gospodarsko vozilo, drugi spet večje. Torej gre za prevoz tovorov, to je bistveno. Gospod Grote je govoril tudi o tehnoloških velikih skokih, napredkih. In seveda je treba preveriti tudi uporabo baterij v posameznih primerjih. V pri motorjih eh, so možne izboljšave, vendar eh, enkrat se pride na določen, do določene meje in potem je potreben preskok na električno energijo, na vodik ali na hibrid. In v tem primeru si je treba ogledati ali. Uh, je možno uporabiti nove baterije. E, to, kar poznamo danes, so velike, masivne baterije, ki držijo samo 150 do 300 km. In treba si je ogledati, kaj to pomeni. Potem tretja stvar, e, proizvodni cikl za um, osebna vozila je 7 let, za lahka gospodarska vozila 10 let. Torej, potem, ko se nabavi tako vozilo, se tudi uporablja daljše obdobje. To ni nekaj, s katerim se postavljaš pred sosedjom, temveč je v glavnem nosilec tovora, ki se uporablja v gospodarske namene. E, ob koncu spet predajam besedo, besedo poročevalcu Martinu Kelenenu. Vendar predtem dajem besedo komisiji in jo sprašujem, ali želi kaj povedati v zvezi s tem. Uh, um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa gospodu Kellenenu za osnutek poročila. Hvala lepa tudi poročevalcem v senci. Naj začnem z nekoliko širšim pogledom na celotno področje. Prometni sektor je zelo pomemben, prispeva veliko k emisijam CO2 -ja in če želimo poskrbeti za znižanje emisij za 20 odstotkov do leta 2020, potem potrebujemo ambiciozne cilje, ambiciozno politiko in ambiciozno zakonodajo, da bomo lahko te cilje tudi dejansko uresničili. Predlog za nova lahka gospodarska vozila je del te ambiciozne strategije. Pročili smo vse številke, člani odbora so zagotovo videli presoje vplivov in komisija meni, da je cilj 175 gramov do 2016 in 125 gramov do leta 2020, da sta ta dva cilja uresničljiva. Zahvaljujem se gospodu Kerenenu, da je podprl naš cilj 175 gramov do leta 2016, vendar pa mislim, da bi moral biti tudi dolgoročni cilj ustrezno ambiciozen. Presoja vpliva je pokazala, da bi lahko dosegli najmanj 125 gramov z izboljšavami na področju tehnologije. Torej, to se nam zdi uresničljiva, uresničljiv cilj, predlagali smo 135 gramov in zagotovo se bomo tega cilja v komisiji držali. Člani odbora so izpostavili različne točke, recimo kazni, zakaj so kazni više pri lahkih gospodarskih vozilih kot pri osebnih avtomobilih. Zelo previdno smo si ogledali to področje in menili smo, da bi bila učinkovita kazen 120 evrov na gram in ne 95 evrov na gram kot pri avtomobilih. Ne gre za to, da bi bil gram CO2 ja dražji za lahka gospodarska vozila kot za osebna vozila. Gre bolj za to, da uporabnike vzpodbudimo, da spoštujejo našo zakonodajo. Potem pa eh, so tukaj še super krediti, ki naj bi vzpodbujali inovacije. Inovacije so zelo pomembne, če želimo uresničiti strategijo 2020. Strategija 2020 predvideva inovacije na področju gospodarstva in tudi na področju avtomobilskega sektorja. Le na ta, nastin, na ta način bomo ostali konkurenčni. Smo torej za uporabo teh superkreditov, vendar pa smo tudi zelo previdni. Namreč um, lahko bi prišlo tudi do večjega, do, do višjih emisij eh, CO2 -ja z uvedbo teh kreditov, kar zadeva omejitve hitrosti. V uvodni izjavi komisije so omejitve hitrosti že omenjene. Veseli me, da je ta odbor tako navdušeno sprejel omejitve hitrosti. Enako velja tudi za odbor za promet. Mislim, da sta oba odbora podala tudi svoje mnenje na to temo in mislim, da se vsi strinjamo, da je dobro omejiti hitrost za lahka gospodarska vozila. To ne bi prispevalo le k znižanju emisij, ampak bi izboljšalo tudi varnost na cestah. Kar zadeva pooling, sem si podrobno ogledal predlog poročevalca in vsekakor. Mislim, da bi lahko imeli predno, prednost proizvajalci, ki proizvajajo tako osebna vozila, kakor tudi lahka gospodarska vozila. To bi seveda pomenilo, da bi bili v slabšem položaju tisti, ki proizvajajo zgolj osebna vozila ali zgolj lahka gospodarska vozila. Moram razmisliti o predlogu poročevalca. Potrebujem nekoliko več časa, da bom lahko predstavil smiselno mnenje na to temo. Vsekakor nam ta predlog ni tuj, o tem smo že razmišljali, vendar pa je potrebno razmisliti, razmisliti tudi o praktičnih posledicah. In še zadnja tema, veliko članov je govorilo tudi o vozilih, ki se proizvajajo v več fazah. Komisija priznava, da je to zelo težavna tema in pripravljamo dokument, ki ga bomo predložili tako sekretarjatu sveta, kakor tudi sekretarjatu parlamenta. V osnutku poročila je bila predlagana rešitev tudi strani odbora za promet. Torej, v povezavi s to temo bo potrebnega še več dela. Veselim se že nadaljnih predlogov sprememb. Ja, najlepša hvala. Sedaj pa naš poročevalec Martin Kellenen. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil komisiji za komentarje in tudi vsem drugim članom odbora, ki so me nagovorili in podali zelo koristne predloge. Naj odgovorim na določene točke, ki so bile izpostavljene gospa Weisgerber. Hvala lepa za podporo. Strinjam se z vašimi komentarji, kar zadeva pobude. Vedno je bolje nagrajevati kot kaznovati in zagotovo lahko razmislimo o tem, kako uporabiti superkredite in kako poskrbeti za pozitivne pobude za proizvajalce, da bi ti poskrbeli za bolj zeleno okolje prijazno tehnologijo. Gospod Grote, hvala lepa tudi za vaše komentarje. Mislim, da ste me zamešali z gospodom Langnom. Nisem predlagal 140 gramov do 2025. Nikoli me še ni nihče zamenjal z gospodom Langnom, ampak eh, najbrž preberate različna poročila in ta cilj ni zapisan v mojem poročilu. Gospod Davis še zmeraj ima občutek, da je v predvolilnem boju, ni se še zavedel, da je v Belgiji in da večina ljudi v tej dvorani nima pravice glasovati na volitvah v Združenem kraljestvu. Ne moremo si se osredotočiti zgolj na obdobje do leta 2020, ampak eh, si moramo gledati bolj dolgoročne cilje. Ne smemo ravnati tako kot liberalci, ki se osredotočajo zgolj na kratkoročna dejanja. Videl sem, da sem v težavah, ko je predstavnik zelenih dejal spoštovanje vedel sem, da torej zelenim ne bo všeč noben vidik mojega predloga, razen seveda omejitve hitrosti, kar je tudi razumljivo. Ogledal si bom predloge sprememb. Številni proizvajalci lahkih gospodarskih vozil so trenutno v resnih težavah v Evropi. Na trgu se pojavljajo težave, Prišlo je do upada povpraševanja in sicer od 25 do 40 odstotkov v zadnjih letih. Zaradi tega je prišlo tudi do izgube številnih delovnih mest. Prepričan sem, da se bo situacija na trgu izboljšala, vendar pa ne smemo trgu naložiti preveč eh, nepotrebne zakonodaje. Potrebno je usmeriti trg na pravo pot in mislim, da bi z mojimi predlogi to lahko dosegli. Predlog komisije je po mojem mnenju ambiciozen, morda nekoliko preveč ambiciozen predlagajo znižanje 10 gramov na leto od leta 2016 do 2020, medtem ko je šlo pri osebnih vozilih za 7 gramov v letih 2015 do 2020. Gre torej še za večjo znižanje na področju lahkih gospodarskih vozil. Vendar pa se moramo zavedati, da je potencial, kar zadeva proizvodno lahkih gospodarskih vozil, kar zadeva inovacije na tem področju, kar zadeva prevoz tovora in pa samo trženje ter prodajo precej nižji. Mislim, da bi to industrijo pravzaprav preveč obremenilo, poskrbeti pa moramo za to, da bodo naše pobude industrijo usmerile na pravo pot. Še enkrat najlepša hvala vsem za komentarje. Uh, Hvala lepa, Martin Callanan. Rok za vložitev predlogov sprememb ne bo pred 6. majem, zato da se bomo izognili predvolilnemu boju glede na volitve v Združenem kraljestvu, ampak 19. maja do 12. ure. No, nekatere šale pridejo prav v razpravi, ki je izjemno resna. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Pošteni prihodki za kmete, bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi. Tukaj gre za mnenje, ki ga pripravljamo za odbor za kmetijstvo in naša poročevalka je gospa Ester Herans Garcia, ki kar predajem besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dejansko gre tukaj za proučitev osnutka mnenja o boljšem delovanju verige preskrbe s hrano. In kot že veste, zlasti tisti, ki ste bolj povezani s področjem kmetijstva, da že nekaj časa potrošniki, predvsem uradi za varstvo potrošnikov, dobivajo strani predstavnikov primarnega sektorja kar precej pritožb. Konec lanskega leta je sama Evropska komisija pripravila študijo, v kateri je sprejela te pritožbe kot resnične in da kažejo na to, da se tukaj nekaj dogaja. No, torej mnenje, ki ga pripravljamo je, da se sprejme Eh, to sporočilo komisije, ki ga je komisija že pripravila v tem področju. In potem drugič, da povemo, da želimo zagotoviti varnost ter ravnotežje proizvajalcem ter potrošnikom in zagotoviti ravnotežje celotnemu trgu in zato predlagamo celo vrsto ukrepov. Želimo in se zauzemamo za neposredno povezavo med cenami, ki se plačujejo proizvajalcem ter cenami, ki jih plačujejo potrošniki. Zato, ker pogosto krat vidimo, da znižane cene, ki jih dobivajo proizvajalci, se potem ne odsevajo v cenah, ki jih plačujejo potrošniki. In zato potrebujemo evropsko strategijo za izboljšanje kupne moči določenih členov v tej verigi, še zlasti najšipkejših členov v verigi preskrbe s prehrano. Tako da tukaj potrebujemo eh, spremembo evropske zakonodaje v zvezi s konkurenčnostjo ter usklajevanje izvedbenih predpisov na nacionalni ravni in še zlasti ob upoštevanju posebnih značilnosti področja kmetijstva. Poleg tega zahtevamo, da se tudi popišejo v seznamu različne zlorabe, ki smo jim priče na trgu. V sporočilu Evropske komisije je samo napisano, da takšne prakse in zlorabe obstajajo, kot naprimer prodaje s izgubo ter provizije o prodaji in tako naprej. Tako da potrebujemo nek seznam teh škodljivih praks in potrebujemo tudi seznam, na katerega bodo, na katerem bodo zapisana vsa podjetja, vse družbe, ki kršijo to zakonodajo. Poleg tega potrebujemo tudi evropsko zakonodajo v zvezi z zamudami pri plačilih proizvajalcem, ker ugotavljamo, da še zlasti velike distribucijske verige pogosto čakajo mesece in celo leta, preden plačajo svoje dobavitelje, kar je v številnih primerjih pripeljalo tudi do propada teh dobaljiteljev in zato potrebujemo zakonodajo, ki bo zagotovila, da se bodo te stvari na trgu tudi upoštevale. Ravno tako tudi prosimo, da se predvidijo ukrepi, s katerimi se bodo preprečile nepravilne prakse na področju konkurenčnosti. Ker velik dobavitelj ne zdrži v tej situaciji enako kot nek majhni, majši dobavitelj. Ravno tako veliki proizvajalci ne zdržijo enako tega pritiska kot mali proizvajalci in tako naprej. In zato moramo tudi to upoštevati. In ravno tako to poročilo pravi, da je potrebno zagotoviti večjo povezanost med različnimi členi te verige v medsektorskih organizacijah, da potrebujemo kodekse dobrih praks ter tudi pripravo prostovoljnih standardnih pogodb za katere bi lahko v določenih primerjih in še zlasti za pokvarljivo blago države članice zahtevali, da se obvezno upoštevajo. Tako da upam, da bo to mnenje prispevalo k temu, da se bo izboljšalo stanje na tem področju in seveda pričakujem tudi vaše predloge v zvezi s tem. Hvala lepa. Elnök úr, kedves kollégáko, kedves képviselőtársaim!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 gre za varno preskrbo s hrano in tudi za varstvo okolja. In vse to so pomembna vprašanja prihodne kmetijske politike. E, gre za prihodke kmetov in ukoliko razpolagajo sredstvi za ulaganja v varstvo okolja. Varstvo okolja bo ključni dejavnik nove kmetijske politike, predvsem eh, po letu 2014 in okoljski odbor se neposredno ukvarja s temi vprašanji. Drugi vidik je nakup, nabava uh, živil. Kar zadeva porabo energije, je pomembno, da se zmanjšajo, da se skrajšajo vožnje, da se živila ne prevažajo na zelo dolge Eh, razdalja. Veliko toplogrednih plinov se oddaja v ozračje, če se prevažajo živila na tisoče kilometrov. Torej, ta vidik je na vsak način pomemben. Razen tega je treba v zvezi z proizvodnjo živil pomembno, ali gre za intenzivno ali ekstenzivno kmetovanje. Uporabljamo preveč fosilnih energij, tudi energij, ki niso iz eh, naše celine. Razen tega uporabljamo veliko surovin, ki jih prevažamo oddaleč. Zato sem trdno prepričan, da je poročilo gospoda Bobvi, ki je pomembno poročilo in se z gospoherenc v celoti strinjam. Poročilo opozarja na to, da je konkurenčnost, eh, torej da konkurenčnosti ne smemo eh, ocenjevati samo na osnovi evropskih in globalnih vidikov in strinjam se tudi s komisarjem Gološom. Torej, gre tudi za lokalno trženje in za krepitev regionalne konkurenčnosti, ki naj bi imeli vidno bolj pomembno vlogo, kaj bi s tem lahko prispevamo k temu, da znižujemo izpuste toplogrednih plinov. Želim opozoriti gospod Herenc na naslednje. Strinjam se z gospodom Bovejem, kar zadeva ureditev določb glede um, varne preskrbe s hrano, da naj to preveri komisija, kaj ti gre za higijenske zahteve in tudi majhne eh, klavnice naj bi izpolnili predpise, ampak kljub temu eh, eh majhna podjetja tega ne morejo eh, zagotavljati v tem obsegu. Torej, Varnost živil v Evropi igra pomembno vlogo. Veliko je eh, velikih eh, verik, ki ne izpolnjujejo zahtevu, ampak ne moremo istega zahtevati od majhnih in srednje velikih podjetij in od zelo velikih podjetij. Evropski socialisti se strinjajo s tem, da potrebujemo evropski sistem nadzora eh, varnosti živil. Eh, vzpostavili naj bi spletno stran, tako da bi spodbudili evropske verige, da redno poročajo o varnosti hrane, o varnosti živil in razen tega potrebujemo tudi eh, ustrezne organe, ki nadzirajo konkurenčnost. Pred kratkim smo na Mačarskem sprejeli nek zakon, ki določa, da je kmetijski organ za živila tisti organ, ki je pristojen tudi za razdelitev evropskega denarja in isti organ je pristojen tudi na, za nadzor. Vsak eh, potrošnik ima pravico eh, prijaviti kršitve eh, pravil konkurenčnosti. In zato smnenja, da potrebujemo vse evropski organ eh, za ta namin. Samo na ta način bomo kot Evropa konkurenčni, torej v evropskih predpisih eh, so tudi različna področja, ki so tudi različna področja, Eh, za katere ni pristojen naš odbor, temveč industrijski odbor. Odbor za industrijo. Evropski socialisti želijo pripraviti predloge sprememb tudi za, te, za ta tematska področja, kajti ta tematska področja vključujejo tudi vidike, ki se nanašajo na okolje in eh, ki se nanašajo zato na naš odbor. Uh, mnenje, ki ga je eh, pripravila gospod Herenc Garcia, eh, se mi zdi zelo pomembno. Hvala za vašo pozornost. Eh, Hvala, Mari Polsen. Tak, fru ordförande. Och tack, fru Garcia, för ett bra betänkande. Hvala, gospe Garcia, za to odlično poročilo. Ampak v vseh dokumentih, ki sem v zvezi s tem sedaj prebrala, torej dva dokumenta, ki jih je pripravila komisija predvsem, nekaj manjka. In sicer manjka celotna prehranska veriga. Poudarja se samo industrija, poudarja se samo vloga dobaviteljev. Vendar pa problemi kmetijstva danes v Evropi obstajajo obstajajo in tudi v prihodnosti bojo problemi še vedno isti in sicer, da kmetovalci ter kmetijske gospodarske družbe so precej manjše v primerjavi z drugimi predstavniki, naprimer kemijske industrije, energetike, eh, ali še drugih sektorjev. In na trgu so ti tisti, ki določajo cene, katerim se morajo kmetovalci podrediti. Torej, kmetovalci so zelo šipki napram tem velikim družbam, ki prodajajo krmo. Eh, gnojila in tako naprej. In ravno tako so šipki napram distribucijski verigi, kateri svoje proizvode prodajajo. Torej o tem bi morali razpravljati. Govorimo, da gre tukaj za verigo od kmetovalca, uh, do potrošnika, vendar govorimo bolj o tem spodnjem delu verige in ne o zgornjem delu verige. In zato bi jaz predlagala, da se moramo koncentrirati tudi na to, kar imamo v verigi še pred gospodarsko, kmetijsko gospodarsko družbo. In ne samo, da se ne posvečamo samo tistemu, kar se dogaja potem v verigi. Tako da mi smo tukaj zelo uh, Um, sposobni, zelo pripravljeni predpisovati razne obveznosti za kmetovalce, vendar moramo tukaj priznati, da je kmetijski sektor eden najpomembnejših tudi na svetovni ravni in zato bi morala biti zemlja, trg, kmetijstvo v središču naših prizadevanj in naših interesov. Zato bi morali skušati kmetovalca primerno plačati za proizvode, ki jih prodaja na trgu. Tako kot stvari stojijo sedaj, pa ni v redu. Morali bi bolj zagotoviti, da bo proizvajalec kmetovalec proizvajal kakovostne proizvode ter pri tem tudi skrbel za vire, ki jih uporablja, ter za okolje, torej za vodne vire, za zemljo in tako naprej. Seveda ne moremo pričakovati, da bo kmetijstvo rešilo vse naše probleme, vendar pa moramo zagotoviti primerno plačilo za njihove dejavnosti. Predsedujoča, hvala gospod Stevenson. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj najprej povem, da pozdravljam to mnenje Ester Herans Garcije. Mislim, da gre zelo, za zelo kratko poročilo, zelo strnjeno poročilo in zelo ustrezno poročilo. Podpiram to, kar je zapisala. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo mnenje na poročilo gospoda Boveja. V odboru za kmetijstvo in druge v tem parlamentu smo veliko razpravljali o o sektorju mleka v Evropi in mislim, da je zaradi tega mnenje gospe Garcije zelo pomembno. Če greste v katerokoli veleblagovnico v Evropi in želite kupiti liter mleka, potem lahko vidite, da je mleko nekje na koncu in da moraš najprej iti mimo vseh drugih izdelkov, preden prideš do police z mlekom. Ampak skoraj da vsak vstopi v trgovino zato, da bi kupil mleko, kajti mleko potrebujemo vsak dan. Mleko se prodaja po ceni polovice steklenice ustekleničene vode. Torej, cene mlečnih izdelkov so neustrezne. Proizvajalci oziroma eh, prodajalci ustvarjajo dobiček in sicer na račun proizvajalcev. To je škandalozno. Kmetje povsod po Evropski uniji prejemajo cene, ki so nižje od same cene proizvodnje vsi vemo, da kmetje v mlečnem sektorju delajo 7 dni v tednu, 365 dni v letu, torej gre za zelo intenzivno industrijo, še prav posebej, če želiš izpolniti vse standarde in poskrbeti za kakovostno proizvodnjo mleka, kako naj kmetje preživijo, če jih tako škandalozno odirajo uh, velike trgovine. Prišlo je tudi do razkritja, da obstaja sporazum znotraj kartela, da naj bi mleko prodajali po zelo nizkih cenah. Namerno so skušali znižati ceno mleka kljub eh, pritožbam sindikatov in pa proizvajalcev mleka vendar pa gre tukaj le za vrh ledene gore. Pozdravljam poročilo odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov, poročevalec je gospod Fox, ki predlaga, da bi vzpostavili varuha človekovih pravic v vseh državah članicah, ki bi reševal spore med proizvajalci in prodajalci. Mislim, da bi to morali podpreti podpiram torej stališče gospe Herant Garcije in upam, da bo to poročilo poskrbelo za premik v Evropi. Hvala lepa. Hvala, gospod Stevenson, žival Ferreira. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi se na začetku želel zahvaliti za delo, ki ga je upravila naša pripravljalka mnenja in mislim, da ima ta predlog kar nekaj zanimivih vidikov, še zlasti glede kritik zaradi nezadostnih ukrepov, ki jih predlaga komisija, še zlasti glede tega, da ni povezave med visokimi cenami, ki jih plačuje potrošnik, ter med cenami, ki se plačujejo proizvajalcem, pa pri tem, da je potrebno zagotoviti večjo dodano vrednost v različnih členih prehranske verige in sicer, da se ta bolj enakomerno porazdeli, pa tudi, da je treba zagotoviti primerno vključitev dobaviteljev in njihovo upoštevanje ter se zato ter zato pripraviti zakonodajo, ki jo bodo upoštevali nacionalni organi za urejanje področja konkurenčnosti. Vse to so zelo pomembni vidiki, na katere se zelo dobro osredotoča predlog mnenja naše pripravljalke. Gotovo pa bi lahko v nekaterih izmed teh točk šli še nekoliko dlje. Po našem mnenju bi bilo treba tudi povedati, zaradi katerih razlogov je prišlo do takšne situacije, ter tudi nakazati predloge za rešitev problemov, s katerimi se soočamo. Ravno tako je treba povedati, in to so omenili že kolegi pred menoj, katere so nekatere posledice, do katerih prihaja zaradi izpada dohodka pri kmetovalcih. In še zlasti na področju, za katero je pristojen naš odbor in sicer na pod, okoljevarstvenem področju. Uh, ker je ta situacija na področju kmetijstva kriva tudi za opuščanje dejavnosti na različnih območjih v Evropi. In to vpliva tudi na biološko raznovrstnost. In zato je treba to posebno poudariti. Namreč opuščanje dejavnosti na določenih območjih gre v korak z večjo intenzivnostjo kmetova, kmetijske dejavnosti na drugih področjih. V nekaterih področjih, kjer prihajajo do opuščenih dejavnosti, to vodi tudi v dezertifikacijo in zato ta območja postajajo ranljivejša za naravne nesreče. Tako da to prinaša tudi negativne posledice z okoljevarstvenega vidika. Tako da v številnih državah članicah, zlasti v tistih, ki so glede prehrane in um, dobave prehrane zelo odvisne od drugih, nekat, pri nekaterih je ta odvisnost višja od 35 odstotkov, to morali upoštevati. Vsekakor pa to ni dovolj. Tukaj smo seveda povedali, problem, kakšne probleme imamo, vendar pa to ni dovolj. Treba je tudi povedati, kateri so razlogi, zaradi katerih do njih prihaja. In zato je treba tukaj tudi povedati, v katerih točkah bi morali pregledati in popraviti skupno kmetijsko politiko ter pripraviti predloge za te spremembe. Zelo Pomembno je, da se področje kmetijstva obravnava na drugačen način kot drugi sektorji. Zato, ker je to področje zelo pod vplivom nihanj, do katerih prihaja na trgu. In tudi liberalizacija ter razdrobitev trgovine na svetovnem trgu ustvarja tudi pritisk na zniževanje cen s strani proizvajalcev prehrane in tudi to je treba upoštevati. Ne gre samo za zlorabe na trgu, do katerih prihaja s strani velikih dobaviteljev, ampak gre tudi za to, da potrebujemo takšno zakonodajo in takšno inšpekcijo, ki bo to znala prepoznati ter kaznovati. Tudi na področju kmetijskih proizvodov in to na svetovni ravni. In mislim, da je to ključ tega poročila, da so to ključna vprašanja ureditve trga v tem sektorju in predvsem bo takšen celostni pristop lahko pripeljal tudi do plačevanja primernih cen proizvajalcem. Zagotoviti je treba tudi neodvisnost skupnosti. Uvažanje iz tretjih držav mora temeljiti samo na logiki večje bogatejše ponudbe in ne na logiki konkurenčnosti. Tako da to bi želel še dodati k vsemu, kar so povedali kolegi pred menoj. Torej, da je tukaj treba upoštevati tudi okoljevarstvene vidike, tudi varnost hrane, ampak tudi druge ekonomske in socialne razloge, na katere pogosto tukaj pozabimo. Še zlasti, ko govorimo o spodbudah za primarni sektor v Evropski uniji. Predlog mnenja sicer obžaluje to, da ni večje povezave med visokimi cenami, ki jih plačujejo potrošniki in cenami, ki se plačujejo evropskim kmetovalcem. Tako da je potrebno zagotoviti, da bo ta povezava, ta korelacija med cenami bolj verodostojna. Zato je treba tukaj tudi določiti, maksimalne možne marže pri trgovanju s temi proizvodi. Saj bi to samo lahko zagotovilo, da bi se istočasno povečali cene, ki se plačujejo proizvodi, ter da bi se zadrževala rast cen, ki jih za končni proizvod plačujejo potrošniki. Tako da je to kot eden bistvenih problemov prehranske verige dan danes problem, ki bi ga morali na tak način rešiti. To sem želel povedati. Poleg tega, da je treba tudi zagotoviti pravične najnižje cene za proizvajalce, zato da ti ne bodo opuščali svoje dejavnosti in ravno tako je treba spodbujati diversifikacijo proizvodnje v različnih območjih Evropske unije. Najlepša hvala, gospa Grostet. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. No, mnenje gospe Eranc Garcia postavlja bistvena vprašanja za kmetijsko politiko Evropske unije. Bistvena zato, ker zahtevamo vse več od naših proizvajalcev, zahtevamo, da zagotovijo prehransko neodvisnost Evrope, ker je to pač bistvenega pomena. Uh, Veliko zahtevamo od njih z vidika okoljevarstvenih predpisov, veliko zahtevamo od njih z vidika varnosti prehrane za potrošnika in ravno tako glede z vidika upravljanja okolja. Torej, kmetovanje je res bistvenega pomena v Evropi in zato moramo biti izredno previdni, namreč to, kar doživljajo naši kmetovalci s tem, ko se stalno nižajo cene kmetovanja surovin in kmetijskih proizvodov, se moramo zauzemati, da bomo lahko regulirali to zniževanje in se borili proti nihanju cen kmetijskih proizvodov. Zato je to mnenje, po mojem mnenju, izredno pomembno. Imela bi pa dva komentarja. Najprej, pomembno se mi zdi, da se ukvarjamo z vprašanjem porazdelitve dodane vrednosti čez celo prehransko verigo ter v zvezi s pogajanji med potrošniki in proizvajalci. To, tu se postavlja vprašanje o krepitve organizacij kmetovalcev, sektorskih organizacij. In res je, da smo tukaj v nekem konfliktu med evropskim konkurenčnim pravom ter na strani organizacij z zahtevo po sklepanju takšnih in drugačnih pogodb, tako da tukaj potrebujemo določeno zakonodajo, ki bo to bolje urejala. Pa še en problem imamo tukaj in sicer nevidne upravljavce prehranske verige. Naprimer, v času krize z mlekom smo razmišljali, da je do tega problema prišlo zaradi masivnega uvoza poceni mlečnih izdelkov na naš trg in zaradi industrijskih praks, kakršne so vodile velike multinacionalke Danone in druge. Vendar pa ugotavljamo, da so mleko uvažale predvsem družbe, ki skrbijo za Eh, pripravo prehrane, menzne prehrane in to na veliko, kot je sodekso in druge. In tudi celotna predelovalna industrija je uvažala mlečne izdelke. In v končni fazi je prav ta predelovalna industrija bistveno vplivala na ta nihanja v ceni mleka na trgu. No in če pogledamo sedaj zakaj gre. Vsaj 20 odstotkov obrokov se pripravi z uvoženimi izdelki in um, zelo veliko tega uvoženega mleka se uporablja za pripravo že pripravljenih jedi in tako naprej. Tako da moramo tudi to upoštevati v prehranski verigi. Uh, kmetovalci in um, marsikdo se bo tukaj vprašal, zakaj se na njih kaže s prsti oziroma dobavitelji, medtem ko imamo tukaj dejansko določene vrste dobaviteljev in proizvajalcev oziroma predelovalcev, ki močno vplivajo na delovanje trga. Saj prav oni delovanje tega trga najbolj motijo. Najlepša hvala, gospa Grostet, gospa Klas. Hvala, gospa predsedujoča. Vprašanje. Uh zakaj se naš eh, odbor ukvarja s tem, se je usililo nam vsem. Eh, torej, če gre za, izboljš, za boljše delujoče, bolje delujočo verigo preskrbe s hrano, potem eh, bi se lahko odbor za trg ali za kmetijstvo ukvarjala s tem. Vendar se mi zdi, da smo pristojni tudi mi in sicer, ko gre za poštene cene za zdravo hrano. Uh, kajti seveda lahko razmislimo o tem, kako lahko izdelke, za katere eh, so določeni predpisi, kar zadeva zdravje, kar zadeva varstvo okolja, eh, torej in zato se, nam, se mi zdi pomembno, da eh, se ukvarjamo s to temo. Torej, že večkrat je bilo povdarjeno, da mora biti možno eh, brez dodatnih e, stroškov in kmetovalec mora imeti možnost, da s prodajo, da lahko živi od prodaje izdelka. In če e, vidimo, da za žemljo Eh, torej od žemlje, ki jo kupimo v trgovini, kmet dobi mogoče dva centa, potem je to uh, strašno malo. Seveda se sprašujemo, kako konkretno je lahko tako mnenje in kje je meja med regulacijo trga, ki je zelo uh, stroga, in socialnim tržnim gospodarstvom, ki omogoča določene svobode. In seveda je to huja po robu. Uh, kolegi Garanc. Uh, Heranc Garcia, ki ne vem, ali je sploh še v dvorani, čestitam, ker je uspelo eh, povzeti najpomembnejše točke v šestih eh, točkah. Vendar želim nekaj povedati o šesti točki. Mislim, da je odprla zelo pomembno temo. In sicer gre za boljšo še vključevanje tudi panožnih združenj in govori o kodeksih dobrega ravnanja in tudi o prostovoljnih eh, vzorčnih pogodbah. Vendar se sprašujem, ali to zadostuje ali pa bi bilo dobro, če bi predvideli tržni instrument za panožna združenja, ki eh, ko gre za prodajo torej svežih živil, sadja, zelenjavo in tako naprej na tržnicah, da potrebujemo za to bolj prožna pravila, kot pa za druge izdelke, ki jih je možno tudi dal časa skladiščiti. Torej, ko gre za eh, dnevne in tedenske cene, moramo biti pri prvem področju malo bolj prožni. Mislim, da eh, gre za pomemben cilj, torej kako eh, prodajati zdrava živila na trgu, ki so proizvedena po vseh pravilih, da bi s tem tudi prispevali k varstvu okolja in to je seveda tudi v naši pristojnosti in zato smo tudi kot odbor pristojni za obravnavo tega mnenja. Thank you. Um... Hvala lepa. Rada bi dejala Struanu Stevensonu, da je organizacija veleblagovnic odvisna od posamezne države in vem, kako je v Veliki Britaniji. Najprej moraš mimo pripravljenih živil in šele potem prideš do police z mlekom ampak v nizozemskih trgovinah je zadeva povsem drugačna. Pri nas so na prvem mestu prav police z mlekom. Sedaj pa bom prešla na nizozemščino. Veliko kolegov je spregovorilo o tej temi in to kaže, kako zelo pomembna tema je to. Rada bi se zahvalila gospe Herans Garcia za zelo dobro in strnjeno poročilo. Gospa Heranska Resija je aktivna tudi v odboru za kmetijstvo, tako da to temo zelo dobro pozna. Najprej sem pomislila, če bi v tem odboru sploh morali pripraviti posebno mnenje na to temo. Gre za kmetijsko temo, ki spada v področje varstva potrošnikov, konkurenčnosti in tako naprej. Na to pogosto pozabljamo. Poročilo se osredotoča na poštene prihodke za kmete, vendar pa ne gre zgolj za to, ne gre zgolj za kmetijsko temo, gre torej tudi za potrošniško temo. Če si namreč ogledamo razkorak med ceno, ki jo prejmajo proizvajalci in ceno, ki jo plačujejo potrošniki, potem lahko vidimo, da to eh, postaja zelo resna težava. Namreč, ko se cene žitaric eh, dvignejo, se avtomatsko dvigne tudi cena kruha. Ko pa cene žitaric upadajo, ostane cena kruha ista. Torej, gre za zviševanje cen in zaradi tega mislim, da ne bi smeli razpravljati zgolj o prihodnosti skupne kmetijske politike, Kolega gospod Tabađi je veliko govoril o skupni kmetijski politiki. V redu, ampak mislim, da to mnenje ni ravno pravo mesto za to. Osredotočiti se je potrebno na ključni problem in sicer gre pri nas za javno zdravje in okolje. Po eni strani, kot je dejala gospa Grostet, kot odbor za okolje pričakujemo od naših proizvajalcev, da izpolnjujejo celo vrsto standardov, okoljskih standardov, standardov, kar zadeva uh, varna živila in tako naprej. Vendar pa mora potem potrošnik za to plačati ceno. Kmetovalec pa prejme za svoj izdelek zelo malo to se dogaja tudi v moji državi, čeprav kmetovalce izjemno spoštujemo in imajo dober položaj, vendar pa pogosto kmetovalci nimajo pravičnih prihodkov, ne morejo skrbeti za svojo družino, kaj šele, da bi se osredotočali na druge dejavnosti, ki so povezane z bioraznolikostjo, varstvom okolja in tako naprej in tako naprej. Torej, morda bi morali nekoliko bolj razmisliti o drugačni kmetijski politiki, če želimo kmetovalce spodbuditi, da bodo zaščitili naravno krajino, potem bomo morali za to plačati na tak ali drugačen način s subvencijami ali pa s pravičnimi cenami, odkupnimi cenami za kmete. Sedaj pa pridimo še k javnemu zdravju. Varna prehrana pomeni, da mora varna hrana zahteva predvsem eh, zadostno eh, količino hrane, zato morajo kmetovalci nadaljevati z proizvodnjo. Če s tem prenehajo, potem ne bomo mogli zagotoviti eh, varnosti prehrane. Torej, po eni strani gre tukaj za varno oskrbo, po drugi strani pa za varno prehrano. In zagotoviti je potrebno predvsem ustrezne cene, odkupne cene za kmetovalce. To je potrebno poudariti v tem mnenju. Rada pa se bi zahvalila gospe Heranz Garcia za pripravljeno mnenje. Hvala, gospa predsedujoča. Sedaj, torej potem, ko uh, sem spremljal razpravo, želim povedati nekaj o dveh točkah. Uh, Eno se nanaša na pristojnost komisije in sicer varnost živil. Če si ogledam regulativo Evropske unije, potem se mi zdi, da desna roka pogosto ne ve, kaj dela leva. Kaj s tem mislim? Po eni strani imamo zelo stroga pravila glede živil, ki naj bi se uporabljala, tudi mađarski proizvajalci, nizozemski, francoski in vsi morajo uporabljati te predpise. Po drugi strani pa so na trgu uh, eh, EU izdelki, ki niso v skladu s temi strogimi pravili. Na mađarskem smo v zadnjem času bili priča različnim škandalom. Naprimer, eh, piščančje meso, ki je bilo onesnaženo z dioksinom in ki je preko meja EU prišlo eh, na Mačarsko in pa preko z aflatoksinom iz Maroka. V obih primerih je šlo za mejne vrednosti, ki so zdaleč presegale predpisane in zdrave mejne vrednosti, ki so pri nas predvidene in zato se sprašujem, ali ravnamo prav. Seveda moramo ukrepati bolj strogo in tudi bolj dosledno. Po eni strani, da zaščitimo eh, svoj, svoj trg in tudi, da zagotovimo varna živila, da zaščitimo, da varujemo otroke in da eh, zagotovimo zdravo prehrano. Seveda pa gre tudi za varstvo naših kmetovalcev napram proizvodom, ki prihajajo od zunaj. Torej, po eni strani smo zelo strogi, po drugi strani pa prihajajo na naš trg izdelki, ki niso tako varni, se pravi, da eh, moramo opraviti še kar nekaj domačih nalog. V poročilu oziroma mnenju beremo, da želimo, da naj bi omejili tržni monopol. In tudi zato eh, lahko navedem primer iz Mačarske. Pogosto je tako, da se od cene lahko odbijejo določene postavke. Na osnovi različnih utemeljitev na Mačarskem je 96 pravnih podlag. Eh, da se lahko eh, gre pod ceno. To verjetno niti, ni samo na mačarskem, tako temveč tudi v drugih državah. In to zlorabo tržnega položaja in tržnega monopola je treba na vsak način, eh, torej se je treba proti temu boriti, ne samo na mačarskem, temveč eh, tudi drugot eh, in sedaj za komisijo, gospa Pekosen. Um, Hvala lepa. Cenim zanimanje Evropskega parlamenta za to temo verige preskrbe z hrano in za temo poštenih prihodkov za kmete. Veselimo se že mnenja, ki ga pripravljate in osnutek poročila gospoda Boveja je v skladu z predlogom komisije in tudi z zaključki predsedstva iz marca tega leta. V komisiji bomo do novembra pripravili poročilo o izvajanju dejavnosti, ki so bile predlagane v našem sporočilu jeseni in veselimo se tudi že ustanovitve foruma. Tukaj gre za nekakšno nadaljevanje skupine na visoki ravni za konkurenčnost na področju kmetijstva. Le, da bo udeležba bolj široko zastavljena. Še enkrat najlepša hvala za izkazano zanimanje za to temo in veselimo se že vašega končnega mnenja. Hvala lepa. madame garca avec euh, nos remerciements à tous puisque je crois que votre rapport a été. No, seveda se vam zahvaljujem v imenu vseh, saj mislim, da so vsi soglasno pozdravili vaše poročilo. Torej, ja, najlepša hvala. Seveda bi se najprej želela zahvaliti vsem kolegom za njihove prispevke. Zelo konstruktivno je bilo prisluhniti pripombam na teh šest točk poročila. Res eh, je to poročilo zelo kratko, zelo skoncentrirano v teh nekaj točkah in eh, seveda moram povedati, da smo se prav potrudili, da bi bilo tako. Jasno bi lahko vsako od teh šestih točk še razširili in dodali še druge vidike in iz tega ustvarili neko obsežno poročilo, vendar pa ni šlo za to. Šlo je za to, da pošljemo s strani našega odbora jasno sporočilo v zvezi s točkami, na katerih je treba še delati in predvsem sporočiti to, da vsi členi v verigi od proizvajalcev do dobaviteljev in do potrošnika povemo, da je parlament na strani državljanov, da se parlament zauzema za to, da ne bi bilo zlorab, da bi imeli manjši proizvajalci iste možnosti za delovanje na trgu kot veliki proizvajalci in zato, da tisti, ki živijo na podeželju, imajo možnost, da na podeželju tudi ostanejo, da tam še naprej delajo in proizvajajo. In ne gre torej za to, da bi moralo biti poročilo obsežnejše, gre za to, da povemo, da je odbor za okolje in javno zdravje na strani odbora za kmetijstvo, ki je pristojni odbor za pripravo tega eh, poročila. Tako da seveda se strinjam z vsemi pripombami, ki ste jih podali. Nekateri bi želeli, da se tukaj še nekaj drugega zapiše in to, ampak mislim, da je predvsem pomembno, da s tem povemo, da stojimo za temi zadevami. Predsedujoča, ja, v redu, najlepša hvala. Torej, rok za vložitev predlogov sprememb je 10. maj do 12. ure in predpostavljamo, da bomo o poročilu razpravljali v kasnejših mesecih.